Odbor eh, za pravne zadeve se je odločil, da ukinitev parlamentarne imunitete za gospoda Niko ni potrebna. Eh, Evropski parlament bo spoštoval to mnenje v skladu z poslovnikom in bo obvestil eh, pristojne organe v Romuniji. Za strani skupin EFDD, EFN in EKR sem prijel zahteve za nominacije in spremembe.